lahko začel pogajanja. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Končni dnevni red, kot ga je sprejela konferenca predsednikov 11. januarja skladno s členom 149, je na voljo. Dnevni red je s tem sprejet. Zdaj pa prehajamo na ponedeljek, torej danes. Skupina GUE je prosila da se razprava in glasovanje o poročilu kolege Mata. Samo trenutek, da preberem tole. Torej, da se poročilo Mato, ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi preloži. Skupina zelenih in EFDD podpirata to prošnjo. Besedo pa predajam kolegi Omar Žiju, da predstavi prošnjo skupine GUE. Gospod predsednik, hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, naša skupina zahteva, da se preloži poročilo kolega Mate. Tako razprava kot glasovanje naj se preložita. Več razlogov je. Zakaj naj bi to storili? Naj spostavim zgolj en razlog. Pred nekaj dnevi so tisk in nevladne organizacije razkrili, da Evropska komisija ni upoštevala zaključkov iz poročila strokovnjakov, ki ga je sama naročila. Gre za poročilo, v katerem je zapisano, da je električni ribolov nevaren. Evropska komisija je utemeljila svojo odločitev na tem poročilu, vendar je prišla do popolnoma drugačnega sklepa kot to poročilo in je dopustila izjeme pri tem barbarskem načinu ribolova. Evropska komisija je torej namenoma lagala evropskim poslankam in poslancem, kot kaže. To je vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti in ga zastaviti tudi komisiji. Šele zatem se lahko o polnem poznavanju elementov odločimo, o tem poročilu, ki ga še kako pričakujejo. Evropski parlament še kako spremljajo v povezavi s tem poročilom. Zato prosim, da podprete predlagano preložitev glasovanja o tem poročilu. Hvala. Kolega Ferhofstadt, vi bi predstavili nasprotno mnenje? Postopkovno vprašanje, gospod predsednik. Pri tem vprašanju je bilo vloženih več kot 200 predlogov sprememb predlaganih glasovan po delih. Pravilo 175 poslovnika v tem primeru daje priložnost, torej če je toliko predlogov sprememb in toliko negotovosti, da poročilo vrnemo nazaj v odbor. Zato bi vam predlagal, da uporabimo člen 175 zaradi te ogromne inflacije predlogov sprememb. Torej, dajmo poslati to nazaj v odbor. Odbor bo s tem tudi dobil priložnost, da razjasni to vprašanje in ga predstavi objektivno. Namreč izjemno čuden občutek imam, ko berem znanstvena dognanja o eni tezi, in potem znanstvena dognanja o povsem drugi tezi za isto vprašanje. Ampak pri znanosti bi vendarle moralo iti za racionalnost in objektivnost. Predlagam torej, da se zadeva vrne nazaj v odbor skladno s členom 175 poslovnika. Da se bodo zadeve razjasnile in da bomo lahko bolj objektivno obravnavali to vprašanje, ne pa da o tem jutri glasujemo na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala, gospod eh, Ferhofstadt, da ste me spomnili na to možnost. Gospod Mato. Hvala lepa, gospod predsednik. Res moramo postopati racionalno in vedeti, kaj je tu nerazumno. Gre za dve ločeni vprašanji. Kot prvo, vprašanje električnega ribolova. Vse bi rad spomnil na to, da smo 21 mesecev delali na tem dosjeju. 77 sestankov je potekalo. Predlog je bil junija podan, da se preloži glasovanje v odboru, to je bilo sprejeto. Zadevo smo preložili na september, potem na oktober. O tem naj bi glasovali decembra. Ampak takrat je bil podan predlog, da se zadeva ponovno preloži in sicer na to zasedanje. Nihče ni nikoli zastavil prvega vprašanja v zvezi z tem električnim ribolovom. Skratka, vse smo prelagali, imeli smo ogromno časa, zdaj pa očitate komisiji, ker je leta 2016, torej pred dvema letoma, odpravila prepoved. Seveda to ne pomeni, da zdaj ne moremo razpravljati o tem danes in glasovati jutri. Ampak kot smo že slišali strani kolega Omaržija, lahko glasujemo proti temu in je zadeva razrešena. Nobenega razloga ni za to, da zadevo preložimo zgolj zato, ker je komisija leta 2016 storila nekaj. Glede predlogov sprememb, gospod predsednik. Gospod Vrhovštad je omenjal člen, ampak ta člen pravi tudi, da 92 predlogov sprememb plus glasovanja po delih pridobijo več kot tretjino glasov v odboru, bo šlo to na plenarno zasedanje. Skoraj da 80 odstotkov predlogov sprememb je bilo sprejetih ali zavrnjenih, se pravi 2, 2, 3, 3, tako naprej, 14, manj tako naprej. Skratka, v vsakem primeru bi večina predlogov sprememb prišla nazaj na plenarno zasedanje, zato ker bi dobila tretjino glasov, kar pomeni, da ne bomo dosegli ničesar. Se opravičujem, se opravičujem, ampak nekatere skupine, ki niso bile zadovoljne z rezultatom ali niso podpirale tega rezultata, izkoriščajo to metodo za to, da uložijo ogromno predlogov sprememb, čimer naj bi spremenile besedilo. Gospod predsednik, tu ne gre za neko racionalno dejanje, nič novega se ni uvedlo v to poročilo, zato predlagam, da se danes opravi razprava in jutri glasovanje. Hvala. E Prav. Suvereni poslanci in poslanke bodo zdaj glasovali. Glasujemo o predlogu skupine GUE, da se preložita razprava in glasovanje o poročilu MATO, ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi. Glasujemo poimensko. Avete votato tu- Ste vsi glasovali? Nekateri, kot vidimo, vstopajo v dvorano. La votazione è... Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen sarà discussione e dibattito visto che. kar pomeni da bosta potekala tako razprava kot tudi glasovanje ker ste razdeljeni glede tega vprašanja. Prehajamo na torek. Skupina GUE predlaga, da bi dodali kot četrto točko na dnevni red popovdne vprašanje, ki se nanaša na pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Kolega Vjegas, boste predstavili predlog svoje skupine? E, Vprašanje jedrskega orožja je zelo aktualno. Tren je vedno več, v okviru Združenih narodov pa potekajo pogajanja o obvezujočem inštrumentu aktu v obliki pogodbe, ki naj bi prepovedala jedrsko orožje. Zato menimo, je izredno pomembno, da v parlamentu razpravljamo o tem zelo pomembnem vprašanju, ki je ravno tako pomembno za preživetje našega planeta. Zato predlagamo razpravo v torek popovdne v obliki vprašanja, ki naj bi ga zastavili svetu. Prosimo tudi, da glasujemo o tem vprašanju poimensko. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo predstaviti mnenje proti? Kolega Lambert? Lusi. Gospod predsednik, vprašanje jedrskega orožja je zagotovo izjemno pomembno vprašanje. Bi pa rad povedal naslednje. Če podpremo ta predlog, torej da se pogovorimo o tem vprašanju, bi rad izpostavil tudi to, da se ni zgodilo nič novega od četrtka, ko je potekala konferenca predsednikov do sedaj. Se pravi, nič nujnega se ni zgodilo. Zato bi bilo bolj modro, da se o tem pogovorimo februarja, torej da se ustrezno pripravimo na razpravo in se o tem tudi dobro pogovorimo. Smo pa absolutno za to, da se takšna razprava opravi v parlamentu. Če sem prav razumel, kolega Lambers predlagate, da se ta razprava preloži na mesec februar. Vi ohranjate svoj predlog? No, no, no. Da, ta predlog ni nov. To smo že prej predlagali in še vedno stramo pri predlogu, da razpravljamo jutri pa povdne. No- Odlično, potem pa kar glasujmo in sicer o predlogu skupine GUE, da bi kot četrto točko na jutrišnji popodanski del zasedanja uvrstili še točko o pogodbi o prepovedi jedrskega orožja. Glasujte, prosim. avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen, se pravi, dnevni red v torek ostaja nespremenjen. Kolega Demesmeker, prosim, za besedo izvolite. Ja, voorzitter, dank u. Ja, gospod predsednik, eh, imam postopkovno vprašanje na podlagi 151. pravila poslovnika. 19. decembra so nekateri kolegi iz tega parlamenta, med njimi tudi jaz, želeli obiskati eh, zapor v bližini eh, Madrida, kjer je zaprt naš kolega Žonkera. Še vedno sta dva voditelja civilnega gibanja zaprta, pa tudi nekdani minister iz katalonske vlade. 21. decembra so bili izvoljeni za poslance katalonskega parlamenta. Mesec dni smo formalno prosili za to, da bi smeli obiskati ta zapor. Nikoli nismo dobili uradnega in jasnega odgovora. Ob našem prihodu nam niso dovolili vstopa v zapor, prav tako nismo se smeli pogovoriti z vodjo oziroma z direktorjem zapora. To je nemogoč način dela za evropsko članico in želim eh, se samo skliciti, sklicevati na to, da zelo protestiramo, če bi se to zgodilo kje v Turčiji. Prosim, da to posredujete španski vladi, da eh, to bodi si protestirate zaradi tega ali pa vsaj zaprosite za pojasnilo. Hvala. Dobro bomo preverili, dokdaj je rok, pa vam sporočimo. Četrtek. Skupina GUE predlaga, da bi kot drugo točko na dnevni red uvrstili izjavo komisije v zvezi z množičnim odpuščanjem v konkurenčnih podjetjih v Evropi, primer Siemens. To bi dodali v četrtek do povdne. Kolega Širdevan bo predstavil zadevo. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Na vam podam ozadje tega predloga. Čeprav je Siemens naznanil rekordni dobiček, želi izvesti um, množično odpuščanje pod vprašajem 700 delovnih mest predvsem v sektorju storitev. Govorimo o 10 tisoč prizadetih, govorimo o prihodnosti evropskih regij, ki so ogrožene zaradi teh ukrepov. V zadnjih desetih letih je Siemens prejel več kot 300 milijonov subvencij. Zato prosimo, da potrdite naš predlog in tako pošljemo močen signal solidarnosti vsem prizadetim in eh, da pošljemo signal, da takšna podjetja, ki prejemajo evropske subvencije in državne subvencije, ne morejo več tako ravnati. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu, torej proti temu, da bi vrstili to točko na dnevni red? Če ne, potem preidimo na glasovanje. O tem predlogu glasujemo poimensko o predlogu skupine GUE, da kot drugo točko na dnevni red v četrtek uvrstimo tudi izjavo komisije v zvezi z množičnim odpuščanjem v konkurenčnih podjetjih v Evropi, primer Siemens. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Kolega McAllister? Bene. Allora. Tako. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen dnevni red v četrtek torej ostaja nespremenjen. Dnevni red je s tem tudi dokončno potrjen. Zdaj pa prehajamo na prvo točko na dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o čisti energiji. Poročila Blanko Lopez, Pohe, Rivazi, Turmes. Besedo pa najprej predajam kolegi Blanko Lopezu kot poročevalcu.